Ne, pritožujem se, ker nisem dobil besede. Pritožujem se nad načinom delovanja. Vsi tisti, ki smo želeli spregovoriti v sklopu KSDI, nismo zaprosili za modri karton, ker nismo želeli zlorabiti te možnosti. Naslednjič vem, kaj moram storiti. Naj vam razložim.